tri. Če nihče ne nasprotuje, je dnevni red sprejet brez sprememb in potem lahko nadaljujemo s četrto točko dnevnega reda, sporočila predsednika. Na, povedati moram, da bomo organizirali izredno srečanje 27. v uh, Štrasburgu. Uh, 27. aprila ob 19. kjer bomo imeli izmenjavo mnenja s komisarjem Kanetejem o izvajanju delovnega programa Komisije 2015 in pa prioritet za leto 2016 na področju podnebnih sprememb. Napovedati moram tudi, da se zna zgoditi, da bomo imeli težave v delu sekretarjata Envija med 2. in 12. aprilom zaradi potrebnih del za odstranitev azbesta v stavbi, kjer eh, se sekretarjat nahara, nahaja. Zato morajo, zato morajo sekretarjati odborov zapustiti to stavbo od 2. do 12. aprila in zato bodo delovni pogoji sekretarjata Envija zelo težki v tem obdobju. In, uh, zato bo, ne bo, pogoji ne bodo prav taki kot običajno in bojo tudi težko doseči telef, člane sekretarjata tudi po telefonu. Glede tolmačenja imamo, bomo imeli zjutraj 21, oziroma do podan 21 jezikov brez estonščine in malteščine, popovdne pa 22 jezikov brez estonščine. Kot običajno se uh, srečanje prenaša preko spleta. Peta točka dnevnega leda je sprejetje uh, zapisnika seje 17. decembra 2014. Če nihče ne, nasprotuje do, ne bo nasprotoval do konca srečanja, bodo zapisniki sprejeti. Potem pa bomo začeli s pravim delom in sicer z. Uh, predstavitvijo stanja in obeto okolja v Evropi 2015, ki jo je izvedla Evropska agencija za okolje. Z nami je izvršni direktor agencije, gospod Hans Brüniks. In takoj bom predal besedo gospodu Bruniku za svojo predstavitev, kasneje pa bomo nadaljevali z razpravo z člani odbora. Izvolite. Hvala lepa, hvala za to priložnost, da predstavim naš eh, petletno uh, stanje in obete okolja. Začel bi s tem, da ko smo objavili poročilo, smo že imeli dogodek, ki ga je sponzoriralo nekaj članov odbora, gospod Farija, gospod Žavor in gospod Dali. Uh, Kar nekaj se vas je tudi odeležilo, nasplošno je bila odeležba zelo velika in vesel sem in ponosen, da lahko rečem, da je z nami tudi Michael Skulos in Christian Hey, ki sta predstavnika parlamenta v upravnem odboru in ki sta odigrala zelo konstruktivno vlogo v zvezi s tem, kar bomo danes tukaj. Evropska Agencija za okolje vsakih pet let združi najboljše znanje in vedenje o okolju in poročamo o stanju okolja v Evropi. To povežimo z um, agendo o politikah in pogledamo, kje smo napredovali, kje so vrzeli, potem pa pogledamo tudi 20 let vnaprej glede pričakovanj. glede na to, da se pravkar eh, rešujemo iz ekonomske krize, smo se posebej posvetili tudi investicijam in naložbam, ehm, ki lahko krepijo okoljsko agendo in hkrati agendo za zeleno in modro gospodarstvo. Celo poročilo vključuje sintezo, ki je sedaj prevedeno v 23 jezikov, ostali prevodi bodo sledili k malu in Obravnavali smo tudi globalne megatrende, kajti to agendo je treba razumeti v globalnih dimenzijah. Poročilo vsebuje tudi 25 eh, poročilo bistvenih. Eh, Eh, temah od kakovosti vode do morskih zadev, do sprejemanja zelenega gospodarstva in tako naprej. Vse to je tudi na voljo na spletu. Na spletu tudi pri, primerjamo 39 članic ki, oziroma držav, ki so tukaj vključene. Gre za države članice Evropske unije in EFTO in pa še države Zahodnega Balkana. In vse smo prosili, da nam podajo poročilo. Poleg tega pa imamo še tri regionalna poročila, ki so omenjena v sedmem okoljskem akcijskem načrtu, torej Črnomorje, Sredozemlje in pa Arktika. Ko smo pripravljali poročilo, smo skušali tudi dodati neko vrednost politični agendi v treh časovnih okvirjih. Prvi je Aki Komunoter, in pa vsakodnevno poročanje o kakovosti vode, kakovosti zraka, biologski razlik, raznolikosti in tako naprej. In to smo tudi beležili. Ogledali smo pa se tudi eh, obdobje 2020 in 2030 kot pomemben okvir za pripravo evropske politike. To ni pomembno le za podnebne vprašanja, ampak tudi za biotsko raznolikost, eh, za ribolov, za vprašanja povezana z ravnanjem z odpadki. In kot veste, je Evropska unija tudi pripravila agendo za 2050 v sedmem okoljskem akcijskem načrtu, eh, ki jo lahko imenujemo krožno gospodarstvo. In to je tudi povezano na močno uh, biotsko raznolikost, na odpornost družbe in pa na uh, eh, nizkooglično rast. Torej, v našem poročilu se tudi navezujemo na te teme. teme. Poročilo je razdeljena v tri dele. Prvi je postavitev scene, tu si ogledamo globalni kontekst um, evropskega okolja, potem ocenjujemo evropske trende in tu gledamo 20 let naprej za to, kaj naj pričakujemo. Štiri ključne sklepi našega dela so naslednje. Politike okoljske in podnebne politike, če so le te ambiciozne, dobro pripravljene in se dobro izvajajo. Eh, in ti tri elementi so bistveni. Potem bistveno prispevajo k dobrobiti evropske družbe. Na eni strani imamo boljše okolje, kar je konec koncev cilj eh, okoljske politike. Hkrati pa krepimo gospodarstvo, in eh, podal bom več informacij tudi o tem in lahko prispeva to tudi k okoljski dobrobiti in to zadnje vprašanje vedno bolje razumemo tudi v smislu preprečevanja stroškov um, zdravstvene nege, ki vedno bolj rastejo. Drugič, ne glede na to na napredke, ki so bili doseženi, ostajajo izzivi veliki in večina teh izzivov je na ravni uh, ključnih sistemov proizvodne in potrabe, potrošnje. Tu predvsem izpostavljamo energetski sistem, sistem transporta in mobilnosti, um, kmetijski in prehrambeni sektor in pa urbani sistemi. Pravi izziv je v tem, da se ti sistemi spremenijo v skladu z cilji 2050. Da bi pa lahko to dosegli, pa vemo, da trenutni pristopi um, nas bodo priveli dovolj daleč, ne bodo pa zadostovali. Zato potrebujemo nove prehodne um, perspektive za zmanjšanje oglika uh, in za to, da tudi gospodarstvo ne bo tako zelo linearno, ampak da bo res bolj krožno. Mislim, mislimo pa, da se Evropa ne sme bati te agendi, kaj ti prinaša velike eh, priložnosti, ko govorimo o inovacijah in ko govorimo o tem, da bi Evropa bila vodilna na področju znanosti. Eh, tudi to pa nam lahko dobro služi. To kaže tudi naslednja slika brez, eh, ne da bi se spuščal v detajle, ker so res ti ekrani tako majhni, ampak vseeno vidite rast. Eh, če si ogledate dve spodnji črti, boste videli, kakšni so trendi od leta 2000 kakšno je gibanje celotnega BDP-ja v Evropski uniji in kakšno je zaposlitev v Evropski uniji. Če pa pogledate eh, zgornji črti, pa je to dodana vrednost v ekoindustriji in pa zaposlovanje v ekoindustriji. Od krize leta 2008 je okoljska industrija rasla iz 2,8 na 4,1 milijonov um, delovnih mest, patenti so se bistveno, količina patentov se je bistveno povečala, konkurenčnost sektorja se je povečala to torej ne gre za sektor, ki bi preživel krizo, ampak gre za sektor, ki je se razcvetel kljub recesiji. Ključni sklepi poročila se osredotočajo na tri ključne prioritetne cilje sedmega okvirnega eh, programa, torej ohranjanje eh, Eh, naravnega kapitala. Tu gre za tako imenovane rešitve na podlagi naravi. Če želite močne rešitve, potrebujete močno naravo in močen naravni kapital. Drugič, učinkovitost verov in pa nizkoglična ekonomija in pa tretjič, ohranjanje. Um, oziroma preprečevanje okoljskih tvegan za zdravje. Uh, Torej, pri zmanjševanju uh, onesnaževanja smo dosegli kar nekaj napredka, vendar pa to ni nujno privedlo do kakovosti ekosistemov. Sistematičnost pri naravi tukaj še vedno zaostaja in bolj smo. Uh, Manj smo pozitivni pri dolgoročnih eh, prognozah kot pri gibanjih v preteklem času. In to bom tudi še razložil. Če si ogledamo naravni kapital, uh, Lahko tukaj vidite nekaj elementov, ki so označeni zeleno. Tukaj smo res bili zelo uspešni pri boju proti onosnaževanju, pri odstranjevanju kemikalij in onosnaževanju iz zraka in iz voda in res imamo boljšo kakovosti voda in um, zraka, ko govorimo o rdečih področjih, tu gre za biotsko raznolikost morskih sistemov in drugih sistemov in tu že vidite, kje smo dobri, kje smo učinkoviti, torej pri eh, nadzoru nad osnaževanjem imamo pa težave za sistemsko naravo. Potem imamo pa tukaj še rumeno področje, to je 20-letno um, obdobje naprej. Uh, tu bosta dve glavni temi, ki uh, zapletata pozitivne perspektive. Eno so podnebne spremembe, zaradi katerega je vse skupaj bolj zapleteno, drugo pa je izguba naravnega kapitala ali drugače povedano kakovost ekosistemov in pa storitev, ki jih od njih dobimo. Ključni razlogi, zakaj je to bolj zapleteno, je v tem, da so sistemski pritiski. Uh, nenujno manjši in postajajo vedno bolj globalni. Drugi prioritetni cilj, tu vidimo isti vzorec, kjer imamo tudi zmanjševanje oglika. Uh, in dovolj smo dobri pri učinkovitosti in ciljih povezanih s tem, se vseeno gibljamo bolj pri zelenem in rumenem okrogu um, področju, ko pa gremo v prihodnost, pa je vse skupaj rdeče, to pa je bolj z, povezano z podnebnimi spremembami in globalno degradacijo, ki jo občutimo tudi v Evropi. Zgodba o uspehu je tukaj, da uporabljamo manj energije postali smo bistveno bolj energetsko učinkovisti glede na ekonomski output. Povečali smo eh, gospodarstvo od leta 90 za 45 eh, odstotkov, hkrati pa smo za 20 odstotkov zmanjšali izpuste toplogrednih plinov. Vendar pa izgledi, če upoštevamo podnebne spremembe, niso tako zelo pozitivni kar se tiče eh, preprečevanja okoljskih eh, tvegan za zdravje. Smo na zelenem področju, ko govorimo o kakovosti vode, ko pa govorimo o, o mm, urbanih sistemih in pa pritiskov zaradi prevoznih eh, sistemov in tudi podnebnih sprememb in novih kemičnih tvegan, pa smo bolj v rdečem in rumenem področju. Perspektiva tu je zopet povezana z podnebnimi spremembami tam, kjer je pobarvano rdeče, torej z uh, spremembami in pa spremi, uh, grožnje za uh, zdravje. Celoten pregled imenujemo kar našo, uh, naš klaver. Vidite, da je na vrhu kar precej zelenega in rumenega in večina tega rumenega in zelenega je tam, kjer gre za področje učinkovitosti, rdeča pa je tam, kjer gre za sistemska vprašanja, ki so povezana z degradacijo naravnega kapitala v. Uh, in podnebnih spremembah. Izgledi za naslednjih 20 let ni tako, niso tako zelo pozitivni, imamo pa dve pozitivni točki. Namreč ena je, da prihodnost ni nujno nadaljevanje preteklosti, gre torej za. Uh, nespremenjeno strani, se pravi business as usual, to, kar si zdaj pred, um, predvidevamo. Potem pa so tukaj še tisti, ki odločajo v politiki, ki lahko ukrepajo, to počnete vi in vi lahko pobarvate uh, prihodnost bolj zeleno in rumeno, namesto samo rumeno in rdečo. In, uh, ko, bom, ko govorim z velikimi industrijami in zasebnim sektorjem, ki tudi povem isto, kajti tudi oni vplivajo na politiko s svojim načinom proizvodnje, tudi oni lahko drugače pobarvajo prihodnost. Spremembe v globalnem kontekstu igrajo zelo pomembno vlogo, eh, konkurenčno za vere, če eh, Evropa želi biti konkurenčna, to ne more biti s tem, da se naslanja na eh, razpoložljive in poceni vere, kajte teh nimamo. Zelo malo verov najdemo v Evropi, večino najdemo na Kitajskem, v Braziliji, v Kongu, Turčiji in drugje. Zato moramo postati bolj um, učinkoviti, kar se tiče verov. Pritiski izven Evrope so vedno bolj močni, tudi kar se tiče kakovosti zraka, tal in drugih vprašanj. Meje oziroma omejitve za planet so očitne, vedno bolj jih razumemo in vse to pomeni, da ko se lotimo mednarodnih pogajanj, zato da bi vključili partnerje, da bi se skupaj lotili teh um, težav, je to bistvenega pomena in dobro opredeljene evropske politike so lahko dobro izhodišče. Zato seveda vemo, da je sistemska raven prežeta za negotovostjo, med sebojno odvisnostjo, med uh, okoljskim, socialnim in gospodarskim področjem. zaradi pomankanja časa bom preskočil nekaj prosojnic in bom prišel na tega, ki ste ga morda že videli. Ko govorimo o prihodnosti oblikovanja politik in razlikami med tem, da se osredotočimo na uh, obstoječe uh, rešitve, namesto da se osredotočimo na inovacije, tu vidimo zelo dober primer, kajti res smo zagotovili, da so motori na notranjem zgorevanju bolj um, uh, učinkoviti in Evropska unija je vodilna pri tem. Če pa želimo zmanjšati oglične izpuste tudi v transportnem um, sektorju, potem potrebujemo tehnološki preskok in električna vozila to, so tu glavni element in tu gre res za tehnološki prehod. Predvsem, če bo uh, do ver za ta električna vozila obnovljivi ver energije. Če želimo to vozilo voziti na isti način, kot to počnemo danes, najraje individualno in če vsi želimo vsi hkrati se prebiti po Rue de la Loi do Šumana, potem ne bomo spremenili uh, sistemskih težav z um, gnečo. Zato moramo na sistemski ravni razmisliti o zahtevah mobilnosti, in tudi razmisliti o urbanem načrtovanju, o kompleksnosti dela in življenja, kaj počnejo otroci in šele potem bomo prišli do sistemskega razumevanja sistema mobilnosti in seveda bodo vozila še vedno igrala in avtomobili bodo še vedno igrale pomembno vlogo in želimo avtomobil, ki ima nič izpusta, ampak začeti moramo z razumevanjem sistemov, namesto da samo menjamo motorje v istem sistemu. predsednik mi upozarja na čas. Eh, mislim, da to kar nekaj pomeni, zato bom še pogledal v prihodnost, ko če danes investiramo, če danes investiramo v te dolgoročne cilje, potem seveda razumemo, da morajo biti investicije ogromne in da so potrebe po investicijah ogromne, ampak današnje izbire bo imele dolgoročne posledice, če bomo investirali v sistem mobilnosti, bo ta sistem tak, ki bo še vedno deloval v letu 2050. Zato je pomembno, kako se danes odločimo. To bo namreč odločalo, na kakšen način lahko dosežemo cilje v letu 2050 ali, ali pa tudi ne. Razumeti moramo tudi, da že danes ogromno investiramo v gospodarstvo. Samo smer teh verov pa bo naj pride iz obzorja 2020 ali iz strateških, eh, ali sklada za strateško načrtovanje, je bistveno. In na podlagi našega poročila smo mnenja, da te investicije v zeleno gospodarstvo morajo iti v določeno smer, to pa je dekarbonizacija družstva, krožno gospodarstvo in pa delovna mesta, ki so s tem povezana in vemo, da je to izbira, ki bo delovala storitve ekosistema in planeta so omejene in kakovost ekosistema so bistvenega pomena, če želite gospodarstvo na podlagi eh, eh, ekosistema ali na podlagi narave, ne morete zagotoviti tega, če je narava šipka in tudi zdravje in dobrobit ljudi ni zagotovljeno. Tudi preprečevanje stroškov pri vseh pritiskih na Eh, zdravstveni sistem lahko razumemo. Prenos obdavčitve in pa tudi izključevanje okolju škodljivih subvencij lahko spodbudi investicije v pravo smer in vemo, da se to vrstne investicije tudi zmanjšujejo v določeni meri, razen v določenih državah okoljsko škodljive subvencije so nadzorovane vedno bolje in v agenciji bomo še nadaljevali s to razpravo. Še zadnja slika. Doseganje vizije za leto 2050 na podlagi trendov, gibanj in našega razumevanja je možno, vendar pa moramo tukaj zelo dobro usmerjati investicije in investicije pa razne okrepe. Zato smo menenje, da je sklad EFSA pa tudi druge investicije, če želimo cilje za leto 2050 in resno vzeti sedmi akcijski načrt, morajo vzeti, vbrati pravo smer, kar se tiče sistemskih sprememb mora biti tudi to povezano z um, poštenimi možnostmi zaposlovanja in pa poštenosti. Hkrati pa treba tukaj spoštovati okoljske omejitve. Okoljska agenda ne, ni samo sebi zadostna, če gre za proizvodnjo in potrošnjo, je to v jedru. Uh, naše družbe ni nekje na, na obrobju in možnosti in priložnosti so v središču tega, vemo pa, da to lahko tudi deluje. Naše poročilo kaže, da Evropa že 40 letja gradi najmočnejše okoljske politike na celem svetu. Pokazala je evropskim državljanom, da te delujejo zelo dobro. Če pa bomo tukaj sedaj eh, prešli na novo stopnjo okoljskega upravljanja, ki se bodo bolj osmerili tudi na nizkooglično, cirkularno um, gospodarstvo in na ekosistemsko odpornost, lahko tukaj predstavimo nove priložnosti za Evropo, ne grožnje. Vprašanje racionalnosti, in tu se bom ostavil, je bistvenega pomena ko predstavimo takšno predstavitev, pol tem ljudje sprašujejo, ali je res racionalno, eh, da si tu zadamo cilje 85 ali ne vem koliko z, mm, znižanja emisij toplogrednih plinov. Mislimo, da je to edini racionalni izbor, kajti če ne spremenimo smeri, imamo dobro priložnost, da bomo sploh ne vedeli, kam gremo. Trenuten sistem proizvodnje in potrošnje so dolgoročno nesprejemljivi in neobstojni, zato je nadaljevanje po tej poti neracionalno in racionalno je, da se skušamo premakniti v drugo smer in mislim, da poročilo dobro prikazuje, zakaj je smer sedmega akcijskega načrta in um, okoljskega svežna dobra smer za Evropo, da bo izšla iz krize ne le močnejša, ampak tudi bolje pripravljena za izzive 21. stoletja in ne za tiste 20. stoletja. Hvala. Hvala lepa za vašo predstavitev. In takoj dajem besedo gospodu Fariji, ki je kontaktna oseba agencije. Um. Antes de mais, gostaria de, de dar as boas-vindas. Najprej bi želel zaž... dobrodošlico gospodu, ki je podal predstavitev. In želel bi tudi čestitati za odlično opravljeno delo se strani agencije. To poročilo, ki ste ga pripravili danes, kaže, da na področju okolja v Evropi ni pozitivnega napredka. Vsekakor pa kaže, kateri so cilji, ki naj bi jih dosegli in kako se skušajo doseči. Poleg tega je jasno, kateri deli iz tega svežnja so bili umaknjeni zato, da se ponovno formulirajo. Ehm, zato bi bilo dobro vedeti, v katerih delih tega svežnja so predvidene te spremembe v besedilu, zato da bo to bolj učinkovito. Hvala. Belet. Hvala lepa, Ivo Belet. Uh, uh much, uh, uh, Hvala lepa, predsedujoči. Rad bi postavil vprašanje v nizozemščini. Uh, Hvala lepa. Tukaj gre za podnebne spremembe in za njihovo preprečevanje. S tem namenom se sprejema cela vrsta konkretnih ukrepov na področju energetsko intenzivne industrije. Vemo, katere so kritike na tem področju, govorimo o izpustih CO2, -ja, o oglikovem odtisu in zato sprašujem, kakšno sporočilo želite posredovati intenzivni industriji z vidika stroškov energije in še zlasti, ko govorimo o neposrednih stroških energije ter izpustov CO2. Naj povemo, da je v ZDA strošek energije samo en odstotek v primerjavi s stroškom, ki ga ta predstavlja za evropsko energijo. Tako da se zahvaljujem za odgovore vaše agencije. Äh, Hvala lepa, Matijas Grote. Äh, Hvala lepa. Hvala lepa, da ste nam posredovali te zelo zanimive podatke. Danes bomo s komisarjem Katajnenom govorili o potencijalu za rast in zaposlovanje. Jasno je, da so se ustvarila nova delovna mesta tam, kjer se je prešlo na obnovljive vire energiji in na to vrstno energetsko strategijo. Zato bi, po mojem mnenju, morali razmišljati tudi o krožni eh, energiji. Namreč, če pripra, primerjamo podatke, mogoče imate vi na voljo tudi kakšne druge, bi zdaj omenil te tip, o katerem govorimo v parlamentu, razpravljamo o njegovem potencijalu, kot delegacija smo bili tudi v ZDA. In naši gostitelji, američani, so bili precej mlačni glede te tipa. Govorilo se je o začetku veljavnosti sporazuma nekje v letih 2017-2018. No, skratka, če govorimo o te tipu ter o. Uh, potencialu za rast in zaposlovanje kro, v, znotraj krožnega gospodarstva. Kaj nam lahko vi se strani agencije poveste, katero pot naj uberemo? Belet je že omenil izpuste CO2 -ja in pri tem tudi ne gre samo za neposredne stroške naših podjetij. Zato bi me zanimal vaš nasvet tudi ob upoštevanju pravil konkurenčnosti za neposredne izdatke. Tukaj se veliko ukvarjamo z možnostjo za rešitev te problematike namreč. Zdaj pa kar zadeva električno mobilnost. Električna vozila to je gotovo v redu, ampak eh, če pa bo treba uporabljati Eh, premog, potem je pa verjetno boljše uporabljati neosvinčen benzin, saj bodo izpusti gotovo nižji kot pri uporabi eh, premoga. Tako da razmišljajmo o izpustih tako od. Uh, raje kot pri izpustih iz avtomobilov, torej pri izpušnih plinih iz avtomobilov, govorimo o izpustih iz industrijskih dimnikov. Vsaj je elektromobilnost gotovo pomembna, vendar morda ne tako zelo. Um, in uh, ehm, na to še vse te povezave med inteligentnim prometom, um, preprečevanjem prometnih zamaškov, vse to so vprašanja, ki so povezana z področjem, ki nas zanima in zato se upravičujem, da vam postavljam toliko različnih vprašanj. Ook namens de ECR-groep van harte uh, welkom. Ik zal ook Nederlands spreken, dat uh, komt ons bij. Hvala lepa, tudi jaz bom govoril nizozemsko glede na to, da sva iz iste države. Eurostat je prejšnji teden objavil podatke o upravljanju in predelavi odpadkov v letu 2013. Ugotavljamo zelo velike razlike med državami članicami. To pomeni, da sploh nismo na isti ravni. Uh, Veliko govorimo o tem, da bi bilo treba izboljšati prenos direktive o odpadkih ter hierarhijo odpadkov in kaj lahko tukaj storimo več in bolje. Komisija je po umiku svežnja za mm, odpadke eh, pripravlja nov predlog, za konec tega leta in kaj lahko tu pričakujemo. Sam bi namreč želel zelo konkretne signale kot član tega odbora, vendar pa so signali, ki jih prijemamo, precej mešani in to nas nekoliko skrbi. Poleg tega ste govorili tudi o premali dostopnosti surovin v Evropski uniji. Jasno je, da moramo delati na tem, da bi čim manj virov surovin izgubili in kakšno sporočilo lahko vi podate v zvezi s tem eh, glede svežnja o zeleni energiji. Zdaj pa gospod Gerbrandi. Hvala lepa. Hvala lepa za vaše zelo jasno predstavitev situacije na področju okolja za leto 2015. Torej, eh, veseli me, da prvič prisluhnemo nekomu, ki govori na osnovi dejstev in to je moč tega poročila. Tu gre za dejansko stanje in ne za politične smernice in eh, dejansko nam opisujete, v katero smer bi morali iti naprej. Torej, prihodnost eh, zgleda predvsej eh, neprivlačna, kajti niti uh, učinkovitost, niti gospodarske politike ne bodo dovolj, da bi dosegli stanje, ki bi ga morali doseči, uh, če bi želeli preprečiti te izide. Uh, politične smernice predsednika Junkarja ne upoštevajo in ne omenjajo nobenih vidikov tega poročila. Mislim, da obstaja zelo veliko razhajanje med dejstvi in med evropsko politiko, torej dejstvi, ki ste jih predstavili v tem poročilu. Zato nimam vprašanja za vas, gospod Browning, s tem več za predsedujočega, ali ne bi bilo smiselno, da bi organizirala spravo ne z gospodom Velo, temveč s predsednikom Junkarjem na to temo, kajti tu gre za temeljne spremembe in mislim, da bi morali o tem razpravljati na plenarnem zasedanju z predsednikom komisije. Hvala lepa za vprašanje. Gospod Omarije. Monsieur le Président, merci. Je veux aussi euh, saluer la qualité. Hvala, gospod predsednik. Želel bi tudi jaz čestitati za kakovostno predstavitev. In zanima me, če smo ob razumnosti včasih pesimisti, pa moramo zaradi volje po aktivnem delovanju biti tudi optimisti. In sprašujem se naslednje, namreč bojim se, da ne bi ti politični načrti v končni fazi propadli iz kulturnih razlogov. In zanima me, ali so družbene vede danes tudi vključene vsa ta razmišljanja o okolju. Naj povem natančneje. Dejansko menim, da so vprašanja, ki so prispevala k pozitivnim vidikom poročila, pa tudi, k, pa tudi pomen, ki ga pripisujemo naši mali osebi, takšna, da močno vplivajo na način, na kakršnega dojema naše prebivalstvo, našo politiko. Druga pripomba. Eh, datum, ki ste ga omenili, 2050. 2050, to pomeni 9 milijard prebivalcev sveta. Evropska unija pa naj bi po podatkih OZN takrat uh, že imela 90 milijonov prebivalcev manj. To pomeni, da moramo kot Evropska unija delati na tem, da se to breme primerno porazdeli. Potem pa še zadnje vprašanje glede gospodarstva. Seveda eh, je njegova uloga lahko pomembnejša, vendar pa moramo tukaj upoštevati tudi pravice. Zelo uh, hudo škodo smo že povzročili. Um, še zlasti na uh, morskem področju in zato moramo paziti, da ne bomo tudi v oceanih uh, povzročili podobne škode. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Včeraj smo imeli odlično razpravo in uh, srečanje. V zvezi z včerajšnjim srečanjem bi imela torej nekaj vprašanj. Komisar je včeraj povedal, da program Natura 2000 pomeni 200 milijonov evrov dobička. Zanima me, odkot prihajajo ti podatki. 12 let sem bila namreč nizozemska poslanka in nikoli nisem še videla tako velikih prednosti in koristi od Nature 2000. 164 projektov imamo na nizozemskem, ki zadevajo obstoj različnih vrst, živalskih in rastlinskih. Ustanovljeni so, bili, ustanovljeni so bili naravni rezervati za eh, namen njihove zaščite, vendar pa je treba pri tem imeti v mislih tudi kmetijstvo. In številni kmetje se pritožujejo, ker ne dobijo očkodnine, zato ker so se umaknili s področji, ki so bila razglašena za e, naravne rezervate. Tako da je treba pri zaščiti okolja razmišljati tudi o gospodarskih vidikih. Sama seveda mm, podpiram zaščito okolja, vendar pa moramo zaščiti tudi naše državljane. Nekateri kmetje že generacije in generacije obdelujejo določeno zemljo, potem pa jo morajo zapustiti, ker ta postane naravni park in um, go, komisar Timmermans je omenil tudi te vidike. Torej, sama se zauzemam za zaščito okolja, vendar pa je treba pomisliti tudi na ljudi. Hvala. Eh, eh, Hvala lepa. Govorila bom svoj materni jezik, švedščino. Hvala, gospod Brujnings, za to odlično predstavitev. Res ste nam posredovali celo vrsto zelo zanimivih informacij. In želela bi se dotakniti nekaterih vprašanj. Opisali ste, razvoj znotraj zelenega sektorja po krizi leta 2008. Ali jim lahko podate kakšne konkretne primire eh, tehnologij, eh, industrij, ki so se razcvetele v tem smislu? in zanima me, ali obstajajo še kakšni drugi sektori, ki bi jih kazalo tukaj omeniti, poleg tistih petih, ki ste jih vi izpostavili. Zato me zanima, ali ne bi kazalo osvetliti še drugih področji. Potem še eno bolj splošno vprašanje. To poročilo pripravljate vsakih pet let. In Nekatera poglavja so nas precej presenetila, če jih primerjamo s položajem, kakršnega ste opisali pred petimi leti. In zdi se, da bi pri določenih točkah potrebovali več zakonodaje. In še eno vprašanje, umiranje čebel, ki smo mu priča v številnih evropskih državah in to zaradi koktejla kemijskih, kemičnih proizvodov, pesticidov, um, fungicidov, neonikotinoidov in tako naprej. In želela bi, da poveste, kaj vi menite o tem in katere ukrepe lahko sprejmemo. Namreč za preživetje človeške vrste je nujnega pomena tudi preživetje čebel. Kako se odzivate na to in kakšne nasvete lahko podate v zvezi s tem? Eh, seveda v povezavi s kemijskim sektorjem in z drugimi sektori, ki jih to zadeva. Gospod. Eh, ovo izvješće. Eh, Škrlec. Čestitam vam tudi sam za to poročilo, ki je odlično in mislim, da bi bilo dobro, če bi ga poslali vsem eh, predsednikom vlad držav članic, zato da bi iz prve roke izvedeli, kakšno je stanje na področju okolja v Evropski uniji in da bi lahko tudi državno politiko oblikovali eh, v skladu s cilji Evropske unije. In v tem kontekstu postavljam tudi tri vprašanja. Namreč, pri nas imamo težave na dveh ravneh. V Evropskem parlamentu se ukvarjamo s tem, kako naj prepričamo Evropsko komisijo o tem, da je treba že danes razmišljati o prihodnosti, o krožnem gospodarstvu, o učinkovitosti zelene energije, o možnostih za rast in zaposlovanje in tako naprej. In drugič se pojavlja vprašanje, kako naj državljane čim bolj vključimo v tak postopek. Na spletnih straneh agencije sem našel dve zelo dobre aplikaciji, Ena je e, vezana na mirjenje hrupa, kar je tudi velik problem. In mislim, da bi morali to vrstne aplikacije čim bolj popularizirati, saj lahko s pomočjo teh aplikacij tudi naši državljani pošiljajo pomembne informacije tistim, ki um, mirijo javno mnenje in zbirajo informacije. Druga aplikacija pa je zbiranje informacij o kakovosti zraka. E, saj je teh informacij v določenih državah, članicah, e, kljub temu premalo. In zato se sprašujem, e, kako bi lahko to dosegli, ali bi te države potrebovali določene subvencije ali kaj. Pa še nekaj me zanima, ali načrtujete uh, pripravo še kakšnih podobnih aplikacij, saj vemo, da številni državljani vendarle uporabljajo pametne telefone in to je povezano tudi z digitalno agendo, ki je ena glavnih politik za razvoj v prihodnjih letih, eh, ki je vezana tudi na to, da se vse bolj vključuje naše državljane v ehm, delovanje ter v promoviranje eh, naših politik. Hvala. Hvala, gospod Pedičini. Grazie Presidente, scusi, non avevo capito. Hvala, gospod predsednik. Nisem razumel, da se obračate name. Relazione, ki anche... Eh, in hvala poročevalcu za to odlično poročilo, v katerem omenjate tudi problematiko TAV. Leto 2015 je eh, leto TAV, ki, OZN, ki jih je OZN označila za zelo pomemben in neobnovljiv vir, kar česar se moramo zavedati. Poleg tega v Evropi pravimo, da so ravni opazovanja tav, njihove erozije, eh, spreminjanja organskih snovi in tako naprej, Eh, takšne, ki kažejo na degradacijo in zato bi morali v Evropski uniji imeti take politike, ki bodo tudi to upoštevale, tudi v smislu boja proti onesnaževanju. Vendar pa Evropska unija take strategije nima, pa čeprav so zdrava tla nujna za zdravo okolje. Predlog iz leta 2006 je bil blokiran in to je storila manjšina držav članic. In glede na to, da gre za zelo pomembno problematiko, ali se vam ne bi zdelo primerno, pripraviti strategije za tla, ki bi jo lahko sprejeli z, z postopkom okrepljenega sodelovanja, da bi preprečili blokado se strani malega števila držav članic. Pa še nekaj, če se navežem na to, kar je povedal kolega Matijas Grote v zvezi z mobilnostjo, elektromobilnostjo. Torej, če bi morali nadomestiti tradicionalno mobilnost z elektromobilnostjo, ampak pri tem uporabljati premok, bomo na slabšem kot prej. Eh, če pa bi mi energijo hranili s, trenu, s baterijami, ki so trenutno v uporabi in ki pa so zelo škodljive za okolje, kot dobro vemo, bomo ravno tako na slabšem kot prej. Zato moramo mi stremeti k temu, da bomo res eh, prešli na bolj trajnostne oblike energije, na modro energijo, ki bo upoštevala Eh, trajnost in vzdržnost naravnih okolij. Samo tako bomo lahko naredili eh, res primeren korak v pravo smer za prihodnost. Hvala, gospa Grostet. Res je, da je ta dokument izredno dober in bo zelo koristen za vse nas. Nisem pa razumela teh, tega načrta, za, ki naj bi se uresničil do leta 2050, dobro živeti na našem planetu eh, v okviru petega programa za okolje. Upam, da to ne bo ostalo zgolj na ravni slogana. Vsi dobro vemo, katere težave imamo eh, na kratek rok, glede na vse težave v gospodarstvu in v industriji. Vse gre namreč preko tega. Zato bi želela izpostaviti vprašanje financiranja. Če želimo ukrepati hitreje, potrebujemo finančna sredstva, sicer to ne bo šlo. Eh, financiranje vemo da so javne skupnosti v številnih državah članicah v stanju ko nimajo več denarja ko ne morejo več vlagati in to so resne težave. Kaj lahko naredimo, da izboljšamo kakovost zraka, eh, da izboljšamo kakovost vode? Najprej kakovost zraka. Sama nisem zaskrbljena zaradi mm, avtomobilov, saj bomo v naslednjih desetih letih gotovo naredili bistvene korake naprej v smeri zelenih energij. Tako da onesnaževanje zaradi avtomobilov ni tak problem, kot je problem osneževanje zaradi industrije, zaradi ogrevanja v mestih in zaradi uporabe energije, ki temelji na premogu. To je katastrofalno in ne moremo preprečiti državam članicam, da bi uporabljali to vrstno energijo. Zato moramo na področju energetske učinkovitosti storiti veliko več. Zato pa potrebujemo finančna sredstva. In Kako menite, da lahko vplivamo na države članice? Govorili ste tudi o zelenem obdavčevanju kot možnosti, ter kako lahko vplivamo na Evropsko unijo v celoti, da bo do to vrstne naložbe upoštevane. Um, Tudi v okviru sklada za strateške naložbe me zanima, kako bodo ti vidiki upoštevani. Hvala. Hvala. Uh, gospod Balas, um, na hitro bom skušal ustrajati na tej dihotomiji, namreč uh, prihodnost industrije na eni strani in zelena usmeritev na drugi. Pri tem se seveda pojavlja vprašanje krožnega gospodarstva. Eh, krožne ekonomije. To je ena izmed možnosti, da lahko danes na podlagi enega proizvoda ustvarimo več življenj ekonomskih, več verik. Uh, eh, da lahko upeljemo tehnologijo, ki bo koristna za vse, ki bo ustvarila delovna mesta na kraju samem ter dala večji pomen okoljem, ki so danes vse manj konkurenčna zaradi globalizacije. E, in z tega vidika e, se je gospod Timmermans že zauzel, da bo komisija pripravila predlog do konca leta v zvezi s tem in ki bo usmerjen v vprašanje predelave odpadkov, pa tudi v ekokoncepcijo. Ali nam lahko kaj več poveste o tem že v tem trenutku, vemo, da niste eden od tistih, ki lahko sprejema odločitve v zvezi s tem, ampak vendarle. In mm, mislim, da bo Evropski parlament to področje zelo pozorno spremljal in nadziral to, da bodo zaveze, ki so bile eh, sprejete, tudi uresničene. Predvsem pa želimo dokazati, da ti dve um, področji, ki sem jih omenil, nista eno drugemu nasprotni. Ja, E, prezentacije, która e, została przedłożona, zresztą dokument. Rad bi se zahvalil za to izčrpno predstavitev. Poročilo je bilo že objavljeno. Lahko smo ga prebrali. Kar je mene predvsem zanimalo. je bilo to, da je veliko verov izven Evrope. Sedaj pa se sprašujem, kako naj Evropa oblikuje svojo strategijo verov. V zadnjem mandatu smo imeli poročilo o redkih zemljah, ki so večinoma izven Evropske unije. Seveda pa ne moremo veliko odločati o verih. Kaj pa mislite o koriščenju verov v Arktiki? Vemo, da nekatere države, ki niso članice Evropske unije, že izvajo določene eh, korake. Življenjski cikl proizvodov, to je dodatna tema. Po eni strani smo zelo vezani na koncept, ki ga že izvajamo, gre za krožno gospodarstvo. Hkrati pa vemo, da je življenjski cikl številnih izdelkov se bistveno skrajšal. Včasih so stroški zamenjave majhnega delca v gospodinskih aparatov zelo visoki in ne splača se popravljati te naprave, ampak se bolj splača kupiti novo. Dejansko pa bi ta prezvod lahko še živel. Naprimer, blagovna znamka Electrolux. te naprave so se včasih proizvajale na švedskem in so bile sinonim visoke kakovosti. To bi moral biti naš zgled. Življenski cikl proizvodov, krožno gospodarstvo, kako vi gledate na to? Pa še en problem. Pogajamo se o prostotrgovinskim sporazumom za ZDA modeli proizvodnje in potrošnje tukaj in tam so zelo različni. V poročilu se govori o potrošništvu, gre za tudi stvaritev delovnih mest. pa ne le v urbanih naseljih, ampak tudi na podeželju. Gre za boj proti socialnem izključevanju. Kaj pravite? Ali je tu kakšna nevarnost tudi za prihodnost? Hvala za vaše odgovore. Dobro, hvala lepa za vsa ta vprašanja. torej, ki ste jih eh, naslovili na direktorja agencije. Sedaj pa dajem besedo zastopnikom upravnega odbora in sicer profesor Michael Skolos in pa profesor Kristjan I. Ne vem, kateri od vaju želi začeti. Hvala lepa, gospod predsedojoči, naj se najprej zahvalim za vaše zaupanje hvala za obnovitev našega mandata, za to, da vas zastopamo torej, v upravnem odboru Evropske okoljske agencije. Zelo sem vesel, da smo lahko danes tu prisoten v tej zelo plodni razpravi. In omenil bi nekaj točk, ki so povezane z našo ulogo in pa sporočilom. Prepričan sem, da to poročilo po našem mnenju odraža in sicer na najbolj eh, viden in uspešen način pričakovanja in pa duh Evropskega parlamenta v tem smislu, da eh, se spopada z okoljskimi izzivi in pa učinka teh eh, izzivov na bolj sistematičen način in sicer se osredotoča na eh, razloge za eh, pojav teh izzivov, se pravi potrošnja, proizvodnja in tako dalje. Naj povem, da je Evropski parlament vedno želel, da bi se agencija posvečala še bolj podrobno obravnavi eh, podatkov, analizi, oceni politik, eh, glede na rezultate in pa pripravo scenarijev za različne politične opcije. Torej, to je bila usmeritev, ki ni bila najbolj popularna v upravnem odboru Evropske okoljske agencije. Nekateri so bili skeptični oziroma so se upirali analizi politik oziroma uresničevanju teh politik znotraj agencije, ampak eh, moram povedati, da smo mi zelo zadovoljni, da je agencija obrala to pot. Prav tako mislim, da to spodbuja agencijo tudi, da gleda dlje še kot eh, samo evropske meje eh, in tudi skladno z globalno agendo o trajnostnih eh, razvojnih ciljih, nacionalnem kapitalu in tako dalje. Naravnem kapitalu se pravičujem. Torej, to gre vse v pravo smer in to so bila vaša navodila, se pravi navodila parlamenta. In tudi to uživa vedno širšo podporo. In uh, glede na situacijo, na poročilo o situaciji 2015 in ob upoštevanju vseh megatrendov in tudi ob um, jasnem sklepu, da ne moremo izolirani obravnavati teh uh, okoljskih vprašanj. Torej vse to v, kaže, da je to poročilo zelo inovativno in tudi skladno z načeli transparentnosti vsi državljani in pa bravci tega poročila imajo tako možnost, da tudi eh, postavijo pod vprašanje interpretacijo agencije in da se tudi sami ocenijo. Tudi mislim, da lahko ponosno rečemo, da to poročilo resnično odraža pričakovanja in zahteve parlamenta. In na koncu, gospod predsedujoči, mislim, da ni potrebno ustrajati na tem, da potrebujemo rešitve, ki temelijo na sistemskem pristopu in zato potrebujemo dolgo, dolgoročne politike in prakse, ki jih moramo podpreti na vseh ravneh. Tu mislim, da igra posebno ulogo ta odbor in pa Evropski parlament in tudi ob sodelovanju z drugimi evropskimi inštitucijami, kjer eh, potrebujemo kontinuiteto, jasnost eh, in pa zdrav razum pri odločanju in oblikovanju politik. To poročilo in pa delo agencije je nekaj, za kar imam vsekakor občutek, da bo pragmatičen pristop najbolj ustrezen. Včasih je ta pristop celo pesimističen, ampak eh, vsekakor pa prinaša potrebne elemente za politiko, ki je lahko pa zelo optimistična. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa. Ali želite besedo? Morda še nekaj besed z moje strani. Hvala lepa Evropske okoljske agenciji. Zadnja tri leta so bila zame izredno zanimiva izkušnja in eh, zelo sem eh, hvaležen eh, za vaše zaupanje in za podaljšanje mandata za še tri leta. Rad bi povedal, kako zelo cenim odzivnost Evropske okoljske agencije na vse naše komentarje, ki smo jih podali na procese več, priprave večletnih um, uh, delovnih načrtov in pa poročila o situaciji na področju okolja in tako dalje. Torej, agencija je resnično upoštevala veliko naših uh, prispevkov in to se odraža tudi v tem, kar smo slišali tu. Kar nekaj prispevkov je bilo povezanih z vprašanjem eh, krožnega gospodarstva in pa učinkovitosti uporabe virov in pa tudi eh, slišali smo o tem, eh, kako pozitiven učinek ima imajo nekatere um, okoljske politike tudi na gospodarstvo. Vsekakor uh, naj povem, da sem zelo vesel, da je odbor NV upošteval nekaj naših prispevkov, ki smo jih pripravili in sprejeli in jih v tej obliki tudi posredovali Evropski agenciji. Torej, to je resnično zelo, zelo dobro in odprto sodelovanje. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo generalnemu direktorju Browningsu za odgovore. 12 minut imate na voljo. Dobro, hvala. Bom poskusil odgovoriti na vseh 94 vprašanj, ki ste mi jih postavili. Torej najprej hvala za pozitivne komentarje in povratne informacije glede poročila in rad bi se osredotočil na dve vprašanje, o katerih ste govorili. Prvič eh, gre za uh, sledljivost uh, in pa popolno transparentnost uh, vseh podatkov, ki so v tem poročilu. Torej, danes sem govoril o političnem sporočilu, ampak v poročilu boste videli, da lahko pogledate vsako temo, kliknete na graf ali na pač pri, karkoli že je, in na to eh, vidite eh, vir. Torej, za nas je ta sledljivost ključnega pomena in eh, naj vam povem, da ne boste našli nobene druge regije na svetu, kjer bo 39 držav tako odprto delilo vse te podatke. Drugič, naj povem, da je to poročilo resnično rezultat eh, sodelovanja mreže, kar vključuje tudi um, parlament. Prejeli smo več kot 15 tisoč komentarjev in uh, eh, Predvsej dela smo imeli s tem, da smo jih lahko upoštevali, ampak mislim, da to uh, tudi uh, pripomore k legitimnosti tega poročila. Torej, kar se tiče uh, držav in vlad, eh, naj povem, da si zelo prizadevamo s tem, eh, da, zato, da bi eh, delali resnično v povezavi z državami. 25 držav članic je želelo, da pridemo v državo in da predstavimo poročilo in prikažemo tudi v kolikšni meri je to relevantno za posamezno državo in to smo tudi predvideli in na to bolj podrobno. Nekaj vprašanj je bilo posvečenih uresničevanju in izvajanju. Mislim, da pri celi razpravi o tem, ali potrebujemo nove politike ali dodatne politike, ali se moramo osredotočati na izvajanje, mislim, da tu ni enega samega odgovora. Pri nekaterih eh, vprašanjih velja, da bi bila implementacija ključnega pomena, se pravi za okvirno direktivo o vodah, o bioraznolikosti. Tu smo uh, dosegli dober status samo za 50 odstotkov do leta 2015. Prav tako glede odpadkov bi bila uh, implementacija ključnega pomena. Na to je bilo nekaj vprašanj posvečenih vprašanju konkurenčnosti evropske industrije na globalni ravni, glede na našo strogo zakonodajo. Naj odgovorim na to s tem, da se osredotočam na dvoje. Prvič obstaja ta hipoteza dirke na dno, se pravi, da bodo eh, države delokalizirale industrijo v tiste države, kjer je eh, okoljska zakonodaja eh, najmanj stroga. Ampak naj povem, da nobenega mm, dokaza ni za to, ko države. Ko podjetja delokalizirajo svojo industrijo, je to zlasti eh, zaradi stroškov dela, v nekaterih sektorjih zaradi stroškov eh, energije, eh, pogosto tudi zaradi stroškov socialnega varstva, ampak okolje pa igra minimalno ulogo pri tem. Večina velikih podjetij ima svoja okoljska pravila, ki jih uporabljajo pri poslovanju. Drugič, če si pogledate stroške energije, ni uh, bruto uh, strošek tist, kar je, tisti, ki je pomemben, temveč eh, strošek na enoto. In v tem smislu je evropska, evropsko gospodarstvo zelo uh, energetsko učinkovito v primerjavi z drugimi državami in Kitajsko. Uh, moramo gledati produktivnost, energetsko produktivnost in to precej spremeni stvari. Naprimer, ameriško gospodarstvo je, gospodarstvo je dvakrat bolj požrešno eh, glede eh, energije v primerjavi z evropskim na enoto. Torej, mi imamo prednost, ker smo energetsko učinkoviti. Na to glede krožnega gospodarstva in pa eh, zelene eh, službe, ko si pogledamo eh, poročilo, ugotovimo, da je ključnega pomena, da ko bo svežen krožnega gospodarstva ponovno na mizi, da bo osredotočen na učinkovito uporabo virov in to nas privede do svežna odpadkih. pri hierarhiji odpadkov naj povem, da eh, gre tu za vse, kar lahko naredimo vnaprej, na to za dizajn, na to za eh, kakovost proizvodov, na to za nekako življensko dobo eh, proizvodov oziroma kdaj morajo biti ažurirani. Naprimer, če se za nek proizvod izkaže, da čez nekaj let ne bo več rezervnih delov, da se proizvoda ne bo več dalo popraviti in tako dalje. Torej, vse to je ključnega pomena, ko želimo gospodarstvo preobraziti v bolj krožno gospodarstvo. Na to bi rad omenil še nekaj, kar je pomembno in sicer pomembnost poslovnih modelov, se pravi, da preidemo iz lastništva eh, v eh, storitve. Naprimer, v nekaterih sektorjih imamo eh, leasing kemičnih snovi, naprimer. Torej, tudi to omogoča drugačen pristop k ravnanju z odpadki. In Tega ne najdemo samo pri uh, odpadkih. Razlike med državami članicami so v vseh sektorjih eh, zelo pomembne in glede na to, da imamo sedaj tudi večje število držav članic, uh, imamo tudi več razlik. Treba je delati na časovnicah. V nekaterih državah članicih nekateri postopki potrebujejo več časa. Uh, in pa tudi treba je določiti drugačne cilje za drugačne politike. Torej, treba je te kontekste upoštevati, ampak eh, globalna, globalen cilj pa mora biti vseeno usmerjen v pravo smer. Se pravi, potrebujemo neko eh, ravnoteže, moramo zagotoviti, da eh, vsi lahko sledijo, kajti če mislite, da vodite, pa nihče ne sledi, potem ne vodite, temveč se samo sprehajate. In to je ključno pri okoljski politiki, da morajo biti vsi vključeni. Kar se tiče eh, socialnih, eh, družbenih ved eh, in pa vloge vseh vedenskih modelov, potrošnje in tako dalje, naj povem, da kot. naj povem, da je zelo presenetljivo, eh, da nekdo, eh, ki, je, ki pravzaprav eh, prihaja iz družboslovnih ved, vodi okoljsko politiko. In to kaže tudi na to, kako pomembne so družbene vede v našem delu. Torej, gledamo si poslovne modele, gledamo si vedenje, navade eh, potrošnikov, ulogo eh, informacij, ulogo medijev pri spreminjanju teh navad in tako dalje. Torej se osredotočamo na ta vprašanja. Glede modrega gospodarstva vemo, da je to zelo eh, pomembna agenda in enako velja tudi za zeleno gospodarstvo. Če nimate močnega eh, vodnega in morskega okolja, potem ne moremo imeti dolgoročnega gospodarstva, ki bi temeljil na eh, ekosistemskih storitvah. Torej, to je jasno glede nature 2000 eh, in pa vloge eh, gospodarskih in socialnih vidikov na okolje, vlogo kmetovalcev, razvoja podeželja, zaposlovanje in tako dalje. Tu je čisto jasno in o tem smo govorili v več eh, poročilih, da potrebujemo integrirane politike, ko je govora o okoljskih politik in znotraj eh, skupne kmetijske politike. Seveda je SKP osredotočena na eh, kmetovalce, na eh, kmetijsko proizvodnjo in na socialno-gospodarske vidike. Medtem, ko imajo vse te direktive, okvirna direktiva za vode in tako dalje, drugačne smernice. Ampak skupni rezultati pa so ključnega pomena in to je eh, bilo z našega vidika mm, nekaj, o čemer eh, ni treba še več razpravljati. Torej, to je jasna smer in to ravnotežje moramo iskati in zagotoviti zelo jasno smer glede statusa naravnega kapitala. Glede zemlje. Torej, mi nis, ne odločamo, torej jaz ne bom tisti, ki bom odločil, da potrebujemo direktivo o zemlji, ampak z našega poročila je povsem jasno razvidno, da zemlja igra ključno vlogo v ekosistemih in da eh, verjetno njeno vlogo podcenjujemo torej ključnega pomena je v vodnem ciklu, pri eh, oglikovem ciklu, pri pridelovanju pri eh, hrane in tako dalje. Torej eh, igra ključno ulogo v ekosistemu. Če pa bo to vodilo sedaj v novo direktivo ali ne, to pa ni naš mandat, to pa je stvar tistih, ki odločajo na politični ravni. Glede konkurenčnosti zelenega gospodarstva, To je jasno vid, vidno pri um, energetski učinkovitosti, pri uh, razvoju uh, obnovljivih virov energije, tudi na, v sektorju. Um, kemije je to že zelo vidno, veliko bolj učinkoviti smo, na, če delujemo na osnovi um, kemije, ki temelji na uh, Kakorkoli že, eh, to vse prispeva k konkurenčnosti. Kar se tiče državljanov in pa njihove vloge, to so bile omenjene eh, različne brasežnosti tega sodelovanja, ki je ključnega pomena, če želimo vzpostaviti osnovo za okoljske politike, če potrebujemo več aplikacij. Tu bi moral uh, dati pojasnila, ki niso, ki jih ne želim podajati, kajti ne želim se pridoševati glede verov, ampak eh, pač eh, imamo tudi mi proračunske omejitve in v agenciji izgubljamo ljudi vsako leto. In eh, zelo omejene vire imamo, ko govorimo pri tem. Kaj pa lahko naredimo glede tega? Torej, mi smo eden izmed ustanoviteljev mreže državljanov znanstvenikov v Evropi eh, in eh, imamo znanje o tem, kako eh, lahko uporabimo te podatke in tako dalje in to smo dali tudi posem brezplačno vsem na voljo. Mm. No, ampak tu imamo zelo veliko denarja že v obtoku ampak kar nas zanima je, kakšna je ta splošna smer, kakšno smer uh, potrebujemo za uh, te uh, strateške investicije. In uh, tri od petih uh, pogojev je povezanih z okoljem, se pravi gre za učinkovi, energetsko učinkovitost, uh, za zmanjšanje eh, okoljskega, eh, oglikovega vtisa, za inovacije itd. Torej, eh, tudi pri tem instrumentu imamo pogoje, ki so povezani z okoljem. Gre za politično usmeritev, ki jo moramo dati temu skladu. Še nekaj komentarjev glede verov izven Evrope in pa Artike. Torej, trenutno pripravljamo poročilo o Artiki v podporo strategiji Evropske unije na to temo. Torej, jasno je, da je to zelo občutljiv del planeta, ne samo z političnega vidika, temveč tudi iz okoljskega vidika. Torej, tam eh, ni veliko upravljanja, zelo malo so stvari urejene tam in če želimo ostati pod dvema stopinjama, potem moramo ugotoviti, da že zdaj uh, porabljamo preveč oglika, da bi lahko to dosegli. Uh, Ampak to je sedaj znanje, kako pa bomo to dosegli, kako pa bomo to lahko spremenili, pa je vprašanje politike. Eh, glede eh, trgovinskih pogajanj, torej mi tu ne igramo nobene vloge oziroma zelo majhno vlogo, kajti nimamo eh, verov, da bi tu lahko igrali kakršnokoli vlogo in zato trenutno nismo vključeni v to razpravo. Kar smo naredili v tem poročilu je to, da smo si pogledali uh, Eh, razmerje med eh, uvozom in eh, izvozom in eksternalizacijo našega odtisa, ki je pogosto nekaj, kar je povezano z zakonodajo na področju uporabe zemljišč, toplogrednih plinov, energetske učinkovitosti in tako dalje. Se opravičujem, da sem bil malce daljši, kot je bilo predvideno, ampak upam, da tudi nisem razočaral ljudi, ker se nisem podrobno odzval na njihova vprašanja. Če želite več informacij, se obrnite na nas, bomo odgovorili in podali potrebne podatke in torej vsekakor smo vam na voljo. Hvala lepa. Sedaj pa nadaljujemo z naslednjo točko, kajti zelo malo časa imamo. In sicer eh, gre za menenje in sicer eh, mnenje v zvedi s prozono danje na trg in uporabo medicirane krme in dajem besedo gospodu Licu. Ja, dank, Hvala predsedujoči za možnost, da predstavim svoje mnenje v zvezi z medicirano krmo in direktivo v zvezi s tem. Najprej bi to umestil. ta direktiva je del celotnega svežna o veterinarskih zdravilih, za veterinarski medicini. Na eni strani imamo tu uredbo za veterinarsko medicino, ki, i, o katerem bo poročilo napisala gospa Grostet. Drugo pa so, je pa je medicirana krma, kjer ima vodilno vlogo odbor za kmetijstvo. Mi pa pripravljamo mnenje o tem. Tretji del pa je predlog uredbe za uvedbo Evropske agencije za zdravila, torej veterinarsko medicino. Kot pripravljalec mnenja na to temo se mi zdi posebej pomembno, da se uskladimo zato da bomo imeli koherentne, uh, koherentna pravna besedila. Gre za pravno varnost za uporabnike in tu je izjemno pomembno, da ne vnašamo različnih definicij, kar se tiče uredbe o medicirani krmi in o veterinarski medicini. Mislim, da potrebujemo jasne uh, definicijo o protimikrobnih zdravilih in tudi jasno predviditve posameznih eh, oblik zdravljenja, torej terapevtskega, metafilaktičnega in profilaktičnega zdravljenja. Tu bi si morali zelo podrobno, um, za, tu bi morali zadeve zelo podrobno predeliti in tudi, če so uredbe med seboj zelo um, povezane, je pomembno, da uskladimo časovnice. Že smo se približali, ampak mislim, da moramo tu še nadaljevati. Pre, pozdravljam predlog komisije in mislim, da je pomembno, da pri medicirani krmi dosežemo harmonizacijo na evropski ravni. Po mojem mnenju pa, to na, to, pa mora se to zgoditi na zelo visoki ravni. Tudi izbira pravnega instrumenta, torej uredbe, je pravilna. In eh, stara direktiva, ki je iz leta 1990, bo s tem nadomeščena. Tako bomo lahko zagotovili boljšo va zdravje živali v Evropski uniji in tu upoštevamo tudi načelo dobrobiti živali in ljudi. Hkrati pa povemo, da so zadeve tesno povezane. Zakaj gre natančno pri tej uredbi? Medicirana krma označuje krmo, kateri se dodaja uh, zdravila pogosto, torej um, antibiotike. Ne gre torej za. Um, zdravila, ki se jih dodajajo vodi ali krmi, torej pitni vodi ali krmi. To gre predvsem za uh, velike skupine živali in individualna obravnava je pogosto nepraktična ali celo nemogoča. Predlagana uredba naj bi veljala tudi za domače živali. Vsebinsko gre za to, kdo lahko tukaj um, ustavlja ta zdravila. Načeloma to lahko počnejo kmetje sami. Vprašanje je, kako naj se to uh, umeš, um, um, ustavlja v krmo in tudi koliko časa. Poleg tega je treba tudi ločiti med uh, um, protimikrobnimi zdravili in ne protimikrobnimi zdravili. Kakšni so cilji? Osrednja točka predloga je problem vedno večji odpornosti proti antibiotikom, ne smemo pa narediti napako, da se osredotočimo samo na to temo, ki je seveda zelo pomembno, ampak gre tudi za inovacijo, konkurenčnost, krepitev konkurenčnosti, gre tudi za razpoložljivost medicirane krme v celi Evropi. Predlagam štiri področja, na katerih bi želel spremeniti predlog komisije. Na eni strani so tu že jasne opredelitve protimikrobnih zdravil, različne oblike zdravljenja in tudi tu sem skušal že se uskladiti z drugimi poročevalci, kot rečeno, zato, da bi v vseh eh, uredbah pisalo isto predlagam prepoved um, profilaktične uporabe mediciranih krmil. Še enkrat pojasnjujem, da je uh, prepoved antibiotikov kot sredstvo za pospeševanje rasti prepovedano v Evropski uniji. V številnih predlogih krepim vlogo veterinarja kot osrednje osebe, s tem krepim njegovo odgovornost. Na drugi strani pa predlagam, da predpisovanje medicirane krme sledi le po obveznem pregledu. Pri tem predlogu gre seveda tudi za to, kako ali kako dolgo se sme dodajati medicirano krmo. Komisija je predlagala 14 dni in jaz predlagam sedem uh, dni, kajti previloma pri antibiotikih ni potrebno zdravljenje, ki je daljše od sedem dni. Tudi tu predlagam um, realistične možnosti, treba je upoštevati. Uh, obstoječe možnosti. Mislim pa, da EFSA lahko ugotovi eh, mejne vrednosti eh, na podlagi eh, podatkov. Veselim se sodelovanja z poročevalci v Senci in rok za odajo je 24. april. 17. junija pa naj bi se trenutno, eh, je pa pred, trenutno predviden datum za glasovanje na parlamentu. Hvala. Hvala lepa. Besedo dajem poročevalcem v senci, gospod Zali. Hvala lepa. Moram ponoviti in izpostaviti, to, da govorimo o novi uredbi Gre za predlog nove uredbe. In predlogi in spremembe res grejo v eno smer, namreč varnost, zdravje živali in ljudi. In to je pomembno. S tem, da dovolimo licenciranim proizvajalcem medicirane krme. Uh, da to proizvajajo in pa da se um, ta krma dodaja le na podlagi um, pregleda veterinarja in njegovega predpisa. Mislim, da je gospod Linz pripravil odlično mnenje in prepričan sem, da bomo dosegli nadaljne kompromise, kot smo to dosegli tudi že na našem prvem srečanju poraševalcev v senci. Rad bi, pa se ne želim tukaj eh, ponavljati. Torej, rad bi spostavil štiri točke. Mislim, da je medicirana krma pomembna za uh, zagotavljanje zdravil za živali. in tu je treba skupaj obravnavati zdravje živali in zdravje ljudi, no bo je treba zagotoviti. Uloga veterinarjev je neizpodbitna, razpoložljiva zdravila morajo biti tu natančno predeljena. Naslednja točka da, je pa v tem, da določena vprašanja so tudi že rešena v um, uredbi o veterinarski medicini in tudi treba preprečiti podvajanja. Predlogi morajo tudi uspodbuditi raziskave na področju medicirane krme in uh, zdravil in to tudi podpiramo kot skupina in veselim se na daljne razprave z vami, s kolegi. Hvala. Hvala lepa za EKR pa gospod Nikolsen. Hvala lepa kot eden najbolj učinkovitih načinov dodajanja zdravil uh, živalim je medicirana krma bistvena tudi za boj proti uh, boleznim po 25 letih od prvotne direktive nujno potrebujemo nove ukrepe, ki bodo zadostili tudi novim napredkom in bodo zagotovili varnost tako porabnikom kot proizvajalcem. Zahvaljujem se poročevalcu za delo, do, za dosedanje delo. Strinjam se z številnimi predlogi vključno to, da se vključijo v številnih eh, členih tudi eh, živali, ki niso namenjene proizvodnji hrane. Nekaj pa moramo narediti tudi z uh, eh, menjimi vrednostimi prenosa, ki jih je opredelila komisija v sedmem členu. Morda je to dobro za pravno varznost, ampak en odstotek. Um, en odstotek ni primeren v praksi, tudi ni proporcionalen v zvezi z tveganji, ki so tu uh, pomem, vključeni. Če želimo doseči ta prak, potrebujemo, najmanj kar potrebujemo je daljši, pre, daljše prehodno obdobje, sicer bomo preveč obremenili industrijo. So pa vidiki v mnenju poročevalca, s katerimi se ne strinjam. Skrbime, da bo predlog spremembe 14 lahko pomenil nepredvidene posledice iz Združenega kraljestva, odkudar prihajam, je veliko uh, oseb, ki lahko postavijo diagnoze in predpišejo strezno zdravljenje, pa to niso nujno pra, sa, veterinarji. In bojim se, da bo ta omejitev na, zgolj na veterinarje lahko ogrozila vlogo uh, teh ustrezno kvalificiranih oseb. Mm, imam tudi težavo v zvezi z predlogom spremembe 17 o preventivnem zdravljenju. Komisar je na odboru um, za kmetijstvo povedal, da to tudi podpira. Jaz pa ne podpiram tega predloga, kajti vsi se strinjamo, da je treba uporabo, eh, profilaktično rabo medicirane krme prepovedati, ampak po mojem mnenju je predlog srednje 17 preveč um, restriktiven. In jaz sem še z tega mnenja, da je včasih preventiva boljša kot kurativa. In zdravila včasih potrebujejo nekaj dni, da tudi. Uh, učinkujejo in tudi določeni znaki se razvijajo šele čez določen čas in zato kliničnih znakov ne vidimo tako. Zato mislim, da bi bilo treba preprečiti, da, da ne postane zdravljenje z medicirano krmo potem že prepozno. Veselim se nadaljnega sodelovanja. Kot rečeno, sem na določenih točkah uh, malce negotov in veselim še zdaj, da bomo lahko skupaj sodelovali in pripravili rešitve tudi za te točke. Hvala lepa, sedaj pa gospod Hojsling za zelene. Ja Hvala. Že na zadnje sem povedal, da se mi zdi cela uredba zelo kritična. V celotni zasnovi manjka cilj eh, manjše uporabe medicirane krme, to manjka v vseh uredbah, ravno antibiotiki v krmi se mi zdijo zelo kritični. Žal komisija na tej točki ni zelo dosledna pri svoji strategiji, da bi zmanjšala nasplošno uporabo antibiotikov. To, kar je predlagal poročevalec, pa lahko v celoti podprem imamo prepoved profilaktične rabe, to je treba izpostaviti, ni treba o tem razpravljati. Imamo pa premalo izvajanja te prepovedi profilakse, ki se včasih uh, enostavno preimenuje. Drugič je pa metafilaksa. Mislim, da moramo pri opredelitvi zahtevati še močnejše omejitve. Argument, da določene različnih oblik se ne, bolezni se ne da. Um, se ne da uh, obravnavati drugače kot za krmo, to ni res. In to ravno pri večjih živalih, kot so prašiči, če tega ne moremo ločeno obravnavati, potem je treba cel sistem kritično preveriti. In mm, mislim, da ne bi smeli pustiti metafilaks v taki obliki vlogo veterinarjev okrepiti se mi zdi prav, vendar pa bi tukaj opomnil, da veterinari pogosto profitirajo od tega, da prodajajo medicirano krmo in ne sme biti potem res uh, v, te, uh, v korist veterinarjem, da profitirajo od prodaje zdravil kar se tiče prenosa, pa nasprotujem na predhodnim govorcem. Mislim, da so tudi sedajne mejne vrednosti previsoke. Mislim, da je možno tudi manj in da bi morali se zav tudi dodati zavezo za nižji prak. Ravno, če pri mešanih transporterjih se to prenaša iz enega obrata v drugega, imamo, prenos, imamo težave s tem prenosom. In če potem uporabljamo neko krmo pri svinjah in potem eh, v naslednjem transportu pa se ta transporter uporablja za uh, eh, govedojno, pa uh, to ni več sprejemljivo. Sicer gre po mojem mnenju poročevalec s svojimi predlogi v pravo smer. Uh, temeljni problem za nas kot zeleni je, da je celoten koncept napačno izbran in zato je treba pa sedaj narediti najbolje, kar se da in tu, kar se tega tiče, se pa strinjamo s poročevalcem, da so predlagane možnosti um, take, da jih je treba čim bolj izkoristiti in dodati še dodatne restrikcije. Hvala. grazie presidente. Beh, noi da una prima... Hvala, predsednik. Ob prvem branju lahko rečem, da smo pozitivno naravnani do tega poročila v zvezi s predlogom uredbe o medicirani krmi, še zlasti zaradi zaščite zdravja človeka upamo, da bodo prenesli vključeni v to uredbo tudi določeni ukrepi, ki smo jih že pripravili v zvezi z direktivo o mm, um, odpornosti na antimikrobno zdravljenje in tako naprej. Vsekakor se mi zauzemamo za to, da bi pri terapijah za živali se uveljavila individualna terapija in ne skupinska. In zato bi se mi zauzeli za prepoved profilaktične rabe medicirane krme. E, raba zdravil mora biti zmanjšana na minimum in e, protimikrobno odpornost je treba povišati čim bolj se le da. Vsekakor je prepoved profilaktične rabe medicirane krme Eh, nujna in verjetno bi bilo treba tudi izvajati okrepljen in postren nadzor nad tistimi, ki bi to vseeno izvajali. Vseeno pa bo treba, če želimo to doseči, preveriti tudi higijenske okoliščine um, v živinorejskih obratih. Če bomo na tej točki popustili, pomeni, da bomo v zakonodajo vključili veliko vrzel. Istočasno se moramo zauzeti za to, da veterinari ne bodo predpisovali in prodajali antibiotikov. Kar se tiče uporabo labelov, uh, mislim, da je treba tudi to preprečiti in da je treba približno eh, tri uh, odstotke uh, uporabljenih antibiotikov znišati, znižati, um, spremljati in nadzirati, pa je treba dejansko količino predpisanih antibiotikov, zato da bomo preprečili to, da se ne bi uh, uporabljali prekomerno. Request. Deset minut nam imamo na voljo za zaključek razprave, še pet se vas je javilo k besedi uh, in potem mora imeti čas še komisija, torej minuto in pol na govorca. Uh, da zmanjšamo čas, gospa Grostet. Euh, ja, poskušala bom povedati svoje na kratko. Kolegu Lensu se zahvaljujem in mu čestitam za opravljeno delo. To besedilo je dejansko vezano na uredbo o veterinarskih zdravilih, pri tem smo že zelo tesno sodelovali. Gre se pravi za proizvodnjo, za dajanje na trg e, medicirane krme, katera namen je zagotavljanje javnega zdravja. Je pa to povezano tudi z zdravjem živali. Glavno vprašanje pa je seveda odpornost na antibiotike. Mi se moramo boriti proti. E, temu, kar preti nad javnim zdravjem in ravno tako se moramo boriti proti profilaktični rabi medicirane krme, kar je eh, kolega povedal in kar je zapisano v, ki se mi, v, v številnih amandmajih. Glede profilaktične rabe antibiat, eh, antibiotikov v medicirani krmi, ki bi jo bilo treba prepovedati, se povsem strinjam in to bom tudi sama vključila v svoje poročilo. Želela bi, da bi se obe besedili um, dobro povezali, da bi bili usklajeni. Mislim, da je treba resno uh, določiti okvir za delo veterinarjev, zlasti kar se tiče predpisovanja in prodaje uh, zdravil za živali. Tudi sama to podpiram. Tako,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 petindvajset tisoč ljudi v Evropi je reklo, da antibiotiki nimajo več učinkov. Kako lahko tu postopamo, kako se lahko borimo proti odpornosti proti uh, antibiotikom? Rada bi spostavila, da obstajajo tudi alternative in to smo slišali tudi v razpravi. Obstaja možnost, da ravnamo drugače, kot da predpisujemo preveč antibiotikov eh, živalim. Boljše zdravje, boljša pravila eh, in tu vidimo potem rezultate in lahko vidimo, da ni treba, da živalim odrejemo toliko antibiotikov naprimer tudi boljša reja, da imajo naprimer prešiči več prostora, potem eh, se ne bodo drug drugega griz, grizli in tudi ne bodo tako hitro zboleli. Torej zdravje živali je nekaj, kar je zelo pomembno in tudi pravilne metode reje. O tem bi morali tudi govoriti. Hvala lepa. Voorzitter, vorige week was ik bij een bijeenkomst in Nederland. Werd uitgelegd. Hvala lepa. Na nizozemskem smo na nekem sestanku slišali, da je že možno za 60 odstotkov znižati uporabo antibiotikov, vendar pa je treba zagotoviti ohranjanje zdravja živali. Tako da tukaj moramo imeti to ravnotežje. Živali morajo biti zdrave, zato da bomo zagotovili tudi zdravje živil in ljudi. Torej, ravnotežje tu potrebujemo. Uh, Problem pa je seveda na področju kmetijstva. In eh, vem, da, je, da ste izpostavili vse probleme, vendar pa je treba eh, upoštevati tudi ekonomske težave. Treba je upoštevati realnost na področju živinoreje in zato moramo ravnati odgovorno tudi v tem smislu. Zdaj pa dve vprašanji. Najprej prej, kar zadeva antioksidiozo in uh, drugič me zanima, katere prednosti in pomankljivosti ste vključili v vašo analizo ali ste naredili analizo pro in kontra za vsa različna zdravljenja. Hvala, gospa Müller. Hvala lepa tudi mi se zahvaljujemo za poročilo poročevalca in pozdravljamo uh, to, da bodo obstajala pravila in da so uredbe, ki se bojo združile in da bodo res eh, omogočile enako ravnanje v vseh državah članicah. Vendar pa je hudič v detajlu in eh, tudi opredelitev, kaj je medicirana krma, kaj je drugačno zdravilo to se bo lahko zagotovilo to razlikovanje le z seznamom izdelkov. Seveda vsi želimo zmanjšati odpornost proti antibiotikom, tudi kmetje uh, si to želijo in to lahko uspe z izboljšanjem načinom uh, delovanja. Mislim pa, da je v teh uredbah še nekaj točk, kjer lahko uh, pride do sporov, kako ne vse skupaj kontroliramo, ali mora eh, kmet, ki eh, dodaja neko komponento, res biti certificiran. To je veliko vprašanje, ki si ga postavljam in če da, kdo naj to v državah članicah kontrolira. Iz eh, svojega, svoje regije vem, da imamo samo devet kontrolerjev za krmila za celo Bavarsko, če pa naj bi se zdaj certificiralo cel, uh, mislim, vse obrate, uh, potem pa vidim tukaj velik problem za izvajanje. Hvala lepa, Pilara Juzo. Hvala, predsednik. Želela bi čestitati poročevalcu in tudi sicer je ta predlog po mojem mnenju zelo dober. Um, to poročil, besedilo je povezano tudi s besedilom o medicirani krmi in z povezano zakonodajo. Zato poudarjam predlog spremembe številka 3, ki je namenjen prepovedi profilaktične rabe medicirane krme, eh, kar je omenila tudi gospa Grostet. V bistvu ne uvaja prepovedi. In če želimo to res prepovedati, mislim, da moramo to storiti v drugem predlogu sprememb in ne na tem mestu, ker uh, sicer bomo ker mislim, da moramo dopustiti možnost za profilaktično rabo, kadar to veterinarji eh, svetujejo. Eh, Kar zadeva peto točko, mislim, da je predlog komisije precej jasnejši kot predlog spremembe poročevalca. Potem eh, tudi pri kurativnem zdravljenju napram profilaktičnem zdravljenju eh, so predlogi sprememb, eh, ki zadevajo opredelitve boljši v drugi uredbi kot tukaj. Tako da, če bi jih lahko ponovili takšne, kot so bi bilo v redu potem eh, še nekaj je potrebno pojasniti. Kaj pomeni rutinska profilaksa? Eh, kaj pomeni eh, zdravljenje parazitov, kar je naprimer treba zdraviti in mislim, da bodo zdravstveni delavci v zvezi s tem gotovo lahko podali še svoje pripombe. Hvala, sedaj pa dajem besedo komisiji, gospa Pongelini, da se odzove Šana. Eh, eh, e hvala, gospod predsednik, predvsem pa hvala poročevalcu tega odbora za pripravljeno besedilo. Dejansko smo z velikim interesom prebrali ta dokument in smo tudi zadovoljni ob teh prvih odzivih. Saj v dobrošni meri sledijo istemu pristopu eh, in obravnavi, ki eh, smo jo obrali tudi sami. Cilj pri tem je predvsem eh, ureditev rabe veterinarskih zdravil pri um, odmerjanju krme eh, ob upoštevanju protimikrobne odpornosti. Mislim, da je skupni cilj precej jasen in da se od njega seveda ne smemo oddaljiti. Pa še nekaj, kot je že bilo povedano ob predstavitvi v odboru Agri. Um, so razlogi, ki zadevajo dobro počutje živali, eh, taki, ki jih je treba obravnavati v funkciji skrbi za človekovo zdravje. Tako da bi inštrument, ki naj bi na tej podlagi nastal, postal pomemben, mm, temeljit inštrument, Eh, ki bo koristen in uporaben za področje živinoreje, ki naj bi upoštevalo tudi te na novo izpostavljene vidike. Tako da hvala lepa za vse pripombe. Seveda smo odprti do vseh vaših predlogov. Eh, če se le za trenutek dotaknem še vprašanj, ki so bila izpostavljena, bi ponovila naslednje. Za nas ni nobena težava v tem, da bi razširili uporabo, kot je bilo predlagano, eh, medicirane krme in razširitev pravil na, eh, živa, ne le na živali, ki so namenjene za živila, temveč tudi na hišne eh, živali. Ehm, v zvezi s temi živalmi je gotovo treba upoštevati številne vidike dobrega počutja in zdravja. Te živali namreč živijo v stiku z nami in zato je še toliko bolj eh, pomembno, da se taka pravila vzpostavijo. Zato te možnosti gotovo ne um, preprečujemo. Kar zadeva opredelitve, to je bilo izpostavljeno strani več članov odbora. Strinjamo se s tem, da jih je treba pojasniti. Nekateri menijo, da je boljše ta pojasnila uvesti v drugo uredbo. Govorim tukaj o uredbi o veterinarskih zdravilih, ki je tesno povezana s to, o kateri govorimo. Torej, mi tukaj urejamo zgolj en del veterinarskih zdravil. In v zvezi s tem bi rekla, da je to, kar predlagate, gotovo odlična uh, zamisel nismo nasprotni to vrstnemu pristopu. Sploh, ker menimo, da bi na ta način olajšali delo vseh nas. No, če si pogledamo malo zgodovinsko to področje, glede na to, da gre za precej staro, že 30-letno uredbo, mi imamo celo vrsto proizvodov, ki se lahko uporabljajo in ki so se uporabljali za eh, medicirano krmo in želeli bi zagotoviti, da bo tako tudi v prihodnje. Ne želimo namreč, da bi se ti proizvodi eh, lahko uporabljali v, vodi, eh, v pitni vodi, ki se namenja živalim, oziroma da bi se mm, razpršili po eh, površini krme. Hvala, prosim, če zaključite, ker, oziroma nadaljujete v angliščini, ker morajo tolmači oditi. But what do I